Hvala. Še bolj me obogate kot moji otroci. No, uh, začeli bomo s sejo odbora. Upam, da lahko kar sprejmemo dnevni red, brez sprememb. Druga točka na dnevnem redu so sporočila predsednika. Na voljo so vam vsi jeziki članov odborov ITRE in ENVI, to pomeni vsi jeziki razen hrvaščine. Opravili smo veliko dela, dobili smo 920 predlogov sprememb in imamo svežen, ki ima več kot 500 strani, zato da lahko prihranimo nekaj papirja, so bili dosej razdeljeni samo po tolmačkih kabinah. Ehm, na voljo pa imamo še nekaj kopij v glavnih jezikih. Dosejo je približno 220 izvodih, to je 60 tisoč tiskanih strani, 3 metre visok kup papirja je to bil. Sam sem prihranil 500 natisnjenih strani, kajti sem eden izmed tistih poslancev, ki ima vse na voljo na svoji tablici. Zato tudi vas spodbujam, da se upišete v sistem e-odbor in tudi sami prihranite 500 tiskanih strani. Dosej bodo natisnjeni samo enkrat, ne bomo jih ponovno natisnili za naslednji sestanek. Naj vas spomnim na to, da sta Envi in Itra skupaj pripravila poročilo na lastno pobudo v skladu z 51. členom poslovnika o skupnem eh, delu odborov, soporočevalca odborov Envi in ITRE sta pripravila enoten osnutek poročila, 920 predlogov sprememb je bilo uloženih. Soporočevalce in pa poročevalci v Senci so se dogovorili, da bodo do 12. decembra pripravili kompromisne predloge sprememb in da bo to uh, obravnavano kot kompromis, če jih, kompromis, če jih bo podpisalo vse če ga bodo podpisali vsaj trije poročevalci v senci, sicer bodo to konsolidirani kompromisni predlogi sprememb. Eh, poročilo, o poročilu bomo razpravljali na skupnem zasedanju odborov. Skupna zasedanja odborov ima sta, imajo vedno dva predsedujoča, gospa Sartolo se mi bo eh, pridružila nekoliko kasneje, ker njeno letalo za muja. Um, ehm, predsedujoči so se dogovorili, da se bosta predsednika odborov izmenjavala pri predsedovanju sej. Uh, Predsednik drugega odbora pa bo seveda vedno imel možnost, da tudi sam kaj pove. No, gospa Sardori, kot sem že povedal, bo prišla kasneje. Sedaj pa tretja točka na dnevnem redu, gre za sprejetje zapisnika seje. To imate na voljo v vaših dosjejih. Eh, če ni pripomp, so zapisniki sprejeti. Hvala. Sedaj pa četrta točka na dnevnem redu, okvir podnebne in energetske politike do leta 2030. Um, ehm, na začetku dobita besedo oba soporočevalca. Sofi Okoni bo danes nadomeščala Anne Delvaux. Besedo pa bomo najprej dali drugemu soporočevalcu, gospodu Šimanskemu. Oba ima sta na voljo deset minut. Eh, sekretariat komisije zdecidoval še na to, aby ne Hvala lepa. Dobro je, da se je sekretarjat odbora odločil, da ne bo natisnil predlogov sprememb za čisto vse poslance. Tudi sam želim sodelovati pri tem vrčevanju in ne bom govoril o vsakem posameznem izmed teh 920 predlogov sprememb. Osredotočil se bom na bistveno. Kompromisi so pomembni na vseh področjih. Kljub temu, da imamo zelo visoko številko predlogov sprememb, eh, je bilo možno pripraviti tudi kompromise. Številni poslanci so uložili predloge sprememb, ampak večkrat se ti predloge sprememb prekrivajo, tako da lahko te predloge sprememb konsolidiramo v kompromise in to bo olajšalo tudi glasovanje. Poleg tega lahko na ta način zagotovimo, da bo ta dokument kar se da jasen, da bo dosleden in da bo imel eh, neko jasno stališče. Trenutno pripravljamo kompromise. Tukaj bi morali spregovoriti o dveh glavnih točkah. Najprej. Vse poročevalce v senci bo, bi opozoril na to, da ne bomo imeli samo 50 odstotkov plus ena pri enem delu iz eh, tega poročila. Eh, torej ni dovolj, da imamo 50 plus en odstotek. Lahko bi kakšno nezakonodajno poročilo sprejeli na ta način. Potem bi tudi dobili skupno resolucijo celotnega parlamenta. No, če pa bi naj pri tej pomembni razpravi parlament dobil uh, svojo besedo, potem si resnično moramo prizadevati za to, da bo parlament pripravil takšno stališče, ki bo uživalo večinsko podporo. Ne bi bilo dovolj ambiciozno. če bi to sporočilo, če bi to poročilo sprejeli. z zelo majhno večino. Tukaj uh, Sicer obstajajo poizkusi, da bi to poročilo sprejeli z šipko večino, ampak to bi bilo škodljivo za celoten parlament. Še nekaj bi želel povedati. To je razvidno tudi iz predlogov sprememb. Namreč tukaj obstajajo poslanci iz različnih političnih skupin, ki skušajo najti pot iz neke slepe ulice, v katero smo zašli pred nekaj tedni. Ta slepa ulica pomeni, da obstaja tukaj nekakšno bipolarno mišljenje. Po eni strani želijo nekateri en zavezojoč cilj, spet drugi želijo dva zavezojoča cilja in tako naprej. Iz te slepe ulice lahko Eh, izidemo, če bomo razmišljali na kreativen način. Tukaj potrebujemo kreativno razmišljanje. Če bi se izkazalo, da parlament meni, da lahko tukaj kot sporočilo državljanom pošljemo eh, samo sporočilo, ki bo ponavljalo to, kar smo povedali ob prejšnjih priložnostih, potem ne, to ne bi bilo dobro, če bi se samo ponavljali. Resnično se moramo osredotočiti na naše izkušnje na področju okoljske in podnebne politike. Vsak mora kritično oceniti to, kar že vemo. Vsak mora kritično oceniti svoja stališča. Tukaj smo nabrali že veliko izkušenj in zato moramo pri pripravi teh politik pokazati tudi določeno stopnjo prožnosti. Zlasti po krizi se tukaj soočamo z raznolikimi izzivi po Evropi. S temi izzivi se moramo soočiti. Tukaj imamo priložnost, da povežemo med seboj 300, tri pomembne strateške cilje. Najprej trajnostni razvoj, potem oskrba z energijo in pa konkurenčnost. Ti trije cilji morajo narekovati smer tega poročila. Ne moremo dovoliti, da bi dobili nekakšne stranske učinke eh, zakonodaje ali pa da bi ta Eh, zakonodaja bila neuravnotežena. S temi izzivi, ki so novi, se moramo soočiti. Ti izzivi pred nekaj leti še niso tako jasno izstopali. Oglejmo si, naprimer, cene energiji. vsi naši partneri imajo tukaj konkurenčno prednost pred nami, imajo boljše cene energije, zlasti ko gre za plin. V ZDA želimo podpisati sporazum o prosti trgovini in zato se moramo vprašati, kako želimo tukaj določiti tudi našo podnebno in energetsko politiko. Premalo ambiciozno bi bilo, če bi mi spreminjali in blažili naše cilje. Posamezna pričakovanja moramo poenotiti, biti moramo dovolj prožni za to, da bi lahko to naredili. Kakor je povedal gospod Grbrandi pred eh, nekaj tedni, sem jaz eh, danes na poti v parlament bral eh, časopis Financial Times. Tamkajšnji uvodnik govori ravno o tem podnebno-energetskem svežnju za leto 2030. In uh, želim prebrati odlomek iz tega članka. Z temi ambicioznimi cilji evropske politiki tvegajo, da bodo ponovili enake napake z istimi, z istimi cilji. In še en citat. Že več let se politiki nočejo spopasti z izzivom podnebnim, podnebnih sprememb in to bi lahko bila največja neumnost od vseh. ja, eh, jaz se ne strinjam vedno z članki v Financial Times, ampak tukaj se resnično moram strinjati. Del predlogov sprememb odraža to kreativnost o prihodnosti celotnega svežnja. To kreativno razmišljanje sedaj um, se pojavlja ne samo v evropskih institucijah, ampak tudi v širšem prebivalstvu. Hvala lepa, gospod Šimanski. Nekako se je glasnost vašega govora povečala, ko ste podali svoje zadnje pripombe. Dober trik. Tako, sedaj pa dajmo besedo Sofiji Okoni, ki nadomešča Andelvo. Hvala lepa. Soporočevalka Anne Delvo je bolna, zato jo jaz danes tukaj nadomeščam. Zahvaljujem se ji za to zaupanje, ki mi ga je izkazala in ji želim hitro okrevanje. No, vsi veste, da smo dobili dve, 920 predlogov sprememb Eh, vsem se v imenu An Delvo zahvaljujem za te predloge spremem. Prav gotovo bodo izboljšali poročilo. Eh, na podlagi predlogov sprememb je jasno, da se vsi zauzemamo za iste cilje. Želimo Evropo, ki bo konkurenčna, ki bo energetsko neodvisna. in ki bo imela vzdržno gospodarstvo. Seveda ob tem moramo spoštovati naše mednarodne zaveze. Vprašanje eh, je samo, s kakšnimi sredstvi želimo to doseči. Pri delu. Pri pripravi tega poročila je postalo jasno, da v odborih obstajata dve viziji. Najprej zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov To je cilj, ampak različna sredstva obstajajo za dosego tega cilja. Druga vizija pa je povezana z posameznimi tehnologijami. Za temi tehnologijami bi lahko um, podkrepili naše, politik, naše politike. Tukaj govorim predvsem o obnovljivih virih energije in o energetski učinkovitosti. To so naša glavna izhodišča. Na podlagi predlogov sprememb sem ugotovila, da močno podpirajo zlasti energetsko učinkovitost. Um, to pozdravljam. Tukaj moramo pripraviti zelo ambiciozno politiko. No, kar se tiče zmanjševanja naših računov za energijo, uh, ko gre za ustvarjanje delovnih mest in ko gre za energetsko učinkovitost, na vseh teh področjih bomo morali uh, ukrepati. Določili smo cilje za leto 2030, s katerim bi, bi lahko za 50 odstotkov znižali izpuste CO2 eh, in pa lahko bi eh, močno povečali delež obnovljivih virov energije v naši energetski mešanici. Trenutno pripravljamo kompromisne predloge sprememb. Eh, tukaj bomo morali združiti posamezne predloge sprememb. Preučiti moramo, kateri cilji naj bodo zavezujoči in kateri ne in določiti moramo našo stopnjo uh, ambicije. S poročevalci v senci smo se odločili, da bodo kompromisni predloge spremembe vsi, ki bodo ki bodo podprti strani treh poročevalcev v senci ali obeh so poročevalce. Lahko si predstavljate, da pri dvanajstih eh, poročevalcih v senci in dveh poročevalcih obstaja veliko možnosti za sklepanje kompromisov. Eh, zagotoviti moramo eh, varno skrbo z energijo, konkurenčnost raznolikost virov. Vsem poročevalcem v senci in soporočevalcu se zahvaljujem za njihovo sodelovanje. Vsi želimo pripraviti jasno, uravnoteženo poročilo, eh, ki bo poslalo pomembno sporočilo svetu o tem okviru za leto 2030. Sedaj pa nekaj več o podrobnostih. Zdi se, da se nas večina strinja glede tega, da moramo uskladiti naše nacionalne ukrepe. Ne glede na to, o katerih ukrepih govorimo. Do leta 2030 moramo odpraviti napake iz preteklosti, eh, upoštevati moramo vse možne posledice naših posameznih ukrepov torej kako naši ukrepi vplivajo na druga področja, eh, tudi na konkurenčnost. Potrebujemo pravni okvir, ki bo stabilen in jasen. Jamčiti mora določeno stopnjo varnosti za naložbe, eh, tako v zasebnem, kakor tudi v javnem sektorju. To stopnjo stabilnosti je treba doseči z eh, ustreznim pravnim okvirom. Prav tako moramo izboljšati komunikacijo med državami članicami, da bomo izboljšali naše, eh, naš energetski trg in da bomo lahko zagotovili komercialni uspeh energije iz obnovljivih virov energije. Tudi na, podlagi, tudi na področju energetske učinkovitosti obstaja velik potencial, naprimer v gradbeništvu ali pa v prometu. Tukaj je treba poskrbeti za boljšo izmenjavo informacij med državami članicami, ko gre za sprejemanje nacionalnih načrtov, ki vplivajo tudi na sosednje regije in države. tudi ko gre za konkurenčnost, moramo poskrbeti za to, da bodo naša podjetja bolj učinkovita in da bodo istočasno zmanjševala tudi izpuste CO2. Prav tako pa potrebujemo bolj uh, koherenten okvir, ko gre za investicije za obnovljive vire energije na evropski ravni. Vemo, zakaj gre. Uh, oba odbora morata tukaj sprejeti jasno stališče. Naše odločitve bodo močno vplivale na prihodnost Evropske unije eh, in na vlogo Evropske unije eh, na mednarodnem odru. Ta tema je preveč pomembna, da bi tukaj želeli uveljaviti kakšne ideološke blokade poslati moramo jasno sporočilo, sprejeti dobre strategije. Eh, kolegi in kolegice, veselim se vaših pripomb eh, k poročilu in k predlogom sprememb in zahvaljujem se An Delvo za upravljeno delo. Hvala lepa, gospa Okoni. Eh, tudi mi želimo An Delvo čim prejšnje okrevanje. Sedaj pa še dolg seznam poročevalcev v senci, vseh ni tukaj, ampak jaz bom kar sledil seznamu. Vsak poročevalec v senci dobi pet minut časa za govor. Začeli bomo z Herbertom Royalom v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa. Uh, Jaz se pravzaprav spošnih nisem javil besedi, ampak vseeno želim povedati nekaj stavkov. Najprej. Predlogo sprememb je zelo veliko in eh, zato moramo mi poskrbeti za to, da bodo ti predlogi sprememb pregledni. Tiste stvari, ki so med seboj povezane, moramo združiti, eh, ohraniti pa moramo seveda tudi nekaj razlik kjer se pač naša stališča razhajajo. Ehm, to je osnovna značilnost demokracije. Se pravi, to, kar je podobno, moramo združiti pri točkah, ki se mnenja razhajajo, pa moramo sprejeti potrebne odločitve. V razpravi vedno znova govorimo o tem, da moramo biti ambiciozni. Ehm, večkrat, ko slišim to besedo, manj mi je jasno, kaj pomeni. Ko gre za ambicioznost, lahko gotovimo, da pri dosedanjih projektih nismo prišli posebno daleč. Eh, stanje nas hitro strezni, nismo dosegli veliko, ampak eh, smo pa zato porabili zelo veliko denarja. Zato moramo razčistiti naslednje vprašanje, ali je naša pot, ali so naši inštrumenti pravilni, ali so učinkoviti, oziroma ali bi morali postopati drugače. Uh, Ali je resnično edina prava pot ta, da govorimo o vedno viši, vi, višjih ciljih, da želimo še več, da želimo biti še bolj ambiciozni, ali pa bi morda morali razmisliti tudi o tem, kako um, spremeniti naše delovanje. Ne smemo dovoliti, da bi se zaletavali z glavo v zid, da eni pravijo A, drugi pravijo B, Mislim, da bi bilo bolje, če bi se osredotočili na razpravo o tem, ali morda tukaj obstaja tudi kakšna drugačna pot. V Evropi imamo problem na področju zaposlovanja, na področju eh, rasti. V enih državah uh, imamo več problemov, v drugih manj. To je, torej, pri podnebnih spremembah napredujemo, ampak ne tako zelo, kot bi si želeli. In Poleg tega imamo še ta problem, da ljudje vedno bolj trpijo zaradi visokih cen energije in da pogosto preprosto trčimo ob zid. Kako torej to rešiti? Ali naj to rešimo z še več predpisi ali pa se naj odločimo za kako bolj inteligentno pot? To je vedno znova uh, dilema, ki jo moramo rešiti. Uh, Eh, kolegica Romana Jordan, ki je danes njime prosila, naj to še enkrat ponovim. Mislim, da bi se morali osredotočiti na osrednji cilj, ki je najpomembnejši. Torej, vzemimo schemo ETS ali je to resnično prava pot, ali pa bi morali morda bolj razmisliti o tem, kako lahko ta inštrument postane učinkovit, ne pa da razmišljamo o paralelnih inštrumentih, o sporednih inštrumentih. V zadnjih mesecih smo se naučili, da naši usporedni cili dosegajo ravno nasprotno od eh, tega, kot bi si mi želeli. Oglejte si schemo ETS tukaj nismo napredovali tako, kot bi si želeli. In če bi združili moči, potem bi tudi um, lažje odgovorili na vprašanje, kako poskrbeti za več obnovljivih virov energije za nižje cene, kako poskrbeti za višjo stopnjo energetske neodvisnosti, učinkovitosti. Mislim, da je to naša naloga, naloga na evropski ravni. Moramo se vprašati, kako v prihodnosti spodbujati obnovljive vire energije. Tukaj imamo neko nepregledno juho različnih spodbud in eh, to preprosto ne omogoča napredka. Mislim, da bi morali povišati našo učinkovitost, poskrbeti za manjše obremenitve, nižje stroške in pa morda bi morali tudi razmisliti o tem, kako bi lahko z mm, manjšim številom inštrumentov dosegli več. Toliko kot izhodišče za razpravo. Hvala lepa, gospod Rojl, gospa Ulskog iz uh, socialistov in demokratov. Tak so mi, ki je rud forande. Eh, jaz čekam, da je veliko prav, da je Rojl. Hvala lepa. Gospod Royal ima prav. Poudariti moramo to možnost, potrebo po sklepanju kompromisov. Če se ne bomo resno lotili sklepanja kompromisov, nam nikoli ne bo uspelo doseči naših ciljev. Mi, kot institucija, kot Evropski parlament, bomo tudi nosili posledice tega. Um, jaz se strinjam s tem, da bi morali bolj previdno uporabljati besedo ambicioznost. ampak veliko pa je tu tudi razno raznih provokacij. Naj vam podam nekaj primerov. Predlog spremembe 231 Evropske ljudske stranke pravi, da podnebna politika ni bolj pomembna kot katerakoli druga politika Evropske unije. Ne vem, kaj ta izjava prispeva k našim prizadevanjem. Zdi se mi, da je to zgolj neka provokativna trditev. Takšne izjave bi morali odstraniti. Naj podam še en primer. Predlog spremembe 290 Evropske ljudske stranke. Tudi ta je zelo provokativen, govori o tem, da bi morali zastaviti podnebne cilje šele, ko bo sprejet globalni sporazum v Parizu leta 2015. Kaj to pomeni, da ne bi zastavljali ciljev, dokler se ne izide kjotski sporazum in dobimo nov sporazum? To se mi zdi res eh, neka zaskrbljujoča provokacija. Dobro, verjetno smo tudi mi podali nekaj provokativnih izjav, te treba odstraniti in ko nam bo to uspelo, bomo morda eh, dosegli nek razumen predlog. Moja skupina želi govoriti o tem, kaj je treba doseči, ne pa da se vedno znova zapletamo v to razpravo o podnebnih sprememb in s tem izgubljamo cilje izpred oči. Nekatere stvari so pa vseeno jasne, eh, kar se tiče naše politične skupine. To je stališče, ki ga zastopamo že od vsega začetka. Želimo tri cilje. Zmanjšanje količine izpustov izpustov toplogrednih plinov, večji delež obnovljivih virov energije in pa želimo tudi več energetske učinkovitosti. In vsi ti trije cilji naj bodo zavezujoči. Trenutno imamo cilj na področju energetske učinkovitosti, ampak cilj ni zavezujoč. In zaradi tega na tem področju nismo dosegli toliko, kot smo dosegli na drugih teh področjih, kjer so cilji zavezujoči. prav tako si želimo jasnih številk, ko gre za podnebne in energetske cilje. Mi želimo vse skupaj opremiti z številkami. Številke, ki smo jih imeli do sedaj, še niso prinesle želenih rezultatov. No, kar se tiče naše politične skupine, želimo se osredotočiti predvsem na rezultate. Želimo tudi ustrezno ureditev scheme trgovanja z izpusti CO2. Tukaj lahko kažemo s prstom drug na drugega in se krivimo, češ zakaj ni schema ETS eh, delovala. Ampak to nam ne bo koristilo. Nima smisla, da tukaj iščemo krivca. Bolje bi bilo, če bi si priznali, da, im, da vsi nosimo delec krivde, naša dožnost je sedaj ta, da pa udarimo, da naše dosedanje delo na področju boja proti podnebnim spremembam ni bilo slabo, ampak da moramo naša prezdevanja še okrepiti, da moramo doseči boljše rezultate. Um, to otroško kreganje nas ne bo nikamor pripeljalo. Se pravi, trije cilji, opremljeni za številkami in cilji morajo biti zavezujoče. Potem pa lahko za drugimi skupinami uh, dosežemo tudi sporazum o schemi ETS. After, uh... Najlepša hvala, gospa Ulfskog. Sedaj predstavljam eh, so predsedojočo in jo lepo pozdravljam. Na to pa predajam besedo Fiju Niholu. Najlepša hvala. Opozila sem, da številni amadmaji, ki jih imamo pred seboj, se osredotočajo na konkurenčnost in na vprašanja varne oskrbe z energijo. Upam, da so to tisti skupni elementi, glede katerih se lahko strinjamo vsi. Imam pa občutek, da se ne moremo izogniti enemu vidiku, kajti komisija predlaga torej svoj predlog za leto 2030 in tudi mi moramo predstaviti svoje mnenje preden eh, se nadaljuje s temi prizadevanji. Tako da bi se na tem mestu zahvalila vsem, eh, vsem predstavnikom poslanskih skupin, ki so delovali na tem področju na tehnični ravni in si prizadevali za to, da bi našli kompromise. Glede energetske učinkovitosti. Vesela sem bila, kako veliko predlogov sprememb govori o tem, kako nujna je energetska učinkovitost, ko gre za vidik eh, gospodarnosti z energetskimi viri in za konkurenčnost, pa tudi z vidika varne oskrbe z energijo. Tudi nedavno poročilo Mednarodne organizacije za energijo je izpostavilo, da bi morali mm, torej, energetsko učinkovitost postaviti v spredje pregledov. Postavlja pa se težava in sicer Direktiva o energetski očegovitosti ne bo pregledana še nekaj let, tako da se porajajo težave s časovnico. Kljub temu ne bi smeli pozabiti v tem poročilu omeniti tega, kako zelo pomembno je, kako zelo pomembna je energetska učinkovitost gospodarskega vidika. In vesela sem, ko vidim, da številni kolege iz poslan, različnih poslanskih skupin izpostavljajo nedavne rezultate rezultate oziroma dokaze. In sicer, da z energetsko učinkovitostjo lahko dosežemo cen zmanjšanja porabe energije za 40 odstotkov do leta 2030. Veliko je torej manevrskega prostora za prihrampe, ko gre na primer za področje prometa. Mislim, da bomo torej lahko skupaj našli formulacijo o močnem in zauzetem osredotočenju na energetsko učinkovitost. In če ljudem ni uspet eh, izraz ambiciozen, ambitious, lahko zapišemo evidence-based, torej osnovan na dokazih, kajti tako je treba postopati. Edina težava, ki se pojavlja, pa je, da bo dekarbonizacija lahko morda postala zaradi tega veliko dražja. Kajti ni nujno, da se vedno glede energetske učinkovitosti lotimo prizadevanj, ki so tudi stroškovno učinkovita. Običajno delamo bolj na strani scheme ETS in pričakujemo, da bodo energetsko intenzivne industrije torej plačevale več. Treba je torej pregledati, kaj lahko storimo za večjo energetsko učinkovitost za 40 odstotkov in ali to pomeni avtomatsko tudi znižanje izpustov CO2 za 50 odstotkov. Glede obnovljivih virov energije ove moramo biti zelo primitni, ko razdružujemo vprašanje stroškov energentov oziroma stroškov energije in od vprašanja po potrebi obnovljivih virov energije samih po sebi. Glede na vse analize, ki jih opravlja komisija in ki jo opravljajo tudi nacionalni organi, ugotovimo, da se obnovljivi viri energije zelo obdavčujejo in da plačujemo veliko več subvencij, naprimer za jedrsko energijo, kakor za obnovljive vire energije. Tak, s tem sicer ne mislim reči, da bi morali še enkrat pregledati naša prizadevanja za ove. Res pa je, da bi lahko nekatere vidike izboljšali. To razpravo pa je treba ločiti od temeljnega vprašanja, torej od same pomembnosti obnovljivih virov energije. Cilji za zmanjšanje toplogrednih plinov so pomembni zaradi tega, ker eh, bi lahko prišlo do poskoka cen, ko gre za kupone ETS, če se bomo sredotočali samo na prizadevanja v okviru scheme ETS. Potem druga težava pa se nanaša na to, da se zvišujejo stroški zaradi nejasnosti, nevarnosti situacije. Kaj to pomeni? Če investitorji vejo, da se predvidevajo vlaganja v obnovljive vire v prihodnih letih, to zmanjša vlaganja in eh, tudi prinese stroškovne posledice. Torej, uh, Reči je treba, da če želimo več ove do leta 2050 in vemo, da so ove ena izmed opcij, ki je ne bomo obloževali, torej če se bomo sredotočili samo na cilje zmanjšanja spustov toplogrednih pridov, bodo lahko viri obnovljivi vir energije postaji dražji, kar pa ni najbolj zaželeno sploh z vidika konkurenčnosti. Torej, na koncu želim povedati, da moramo začeti tako, da je treba oceniti, kaj lahko koliko lahko storimo na ravni Evropske unije, tako da bi stroškovno učinkovito dosegli obnovljive vire in zmanjšali CO2. Na to pa moramo svoje izpuste toplogrednih primov prilagoditi tema dvema scenarijama. Upam, da bom, se bomo tu lahko dogovorili in našli kompromis. Potem, zelo podmembno je, da si pogledamo konkurenčnost in neodvisnost energetske odskrbe pri vseh teh vprašanjih. 138 držav po svetu ima zastavljene cilje grede ove in uh, sedaj obstaja nevarnost, da bomo sami se izključili iz uh, te tekme, če se ne bomo zavezali k sodelovanju v teh prizadevanjih. In ne nazadnje, ne smemo pozabiti tudi na to, kako se spreminjajo stališča v svetu. V preteklih dnevih smo dobili novo nemško vlado, ki je podalo tudi mnenje glede na prizadevanja za pristop v treh korakih. Tako da ne smemo pozabiti, da prihaja tudi do sprememb v svetu. Hvala. Uh, Hvala, gospa Hall. Kot poročevalec v senci poslanske skupine Alde sam nimam kaj več dodati. Zagotovo ne bi pač razvodenil vašega liberalnega optimizma, ki ste ga pravkar pokazali. Tako da gremo lahko na naslednjega poročevalca v senci, nekaj jih namreč ni prisotnih. Naslednji je gospod Čimanski. Po krogu razprav s poročevalci v senci pa želi spregovoriti samo en poslanec, gospod Ivo Belet.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 spoštovane dame in gospodje, kar bi rad tu doma dodal je, je seveda to, da si seveda vsi prizadevamo za kompromis, kar pa bo težka naloga. Ko je govora torej o vzpostavljanju oziroma opredeljevanju terapije, najprej treba ugotoviti, kakšna je diagnoza. Tudi z pravnega vidika se torej zastavljajo izzivi na ravni EU. Zastavlja se vprašanje, ki je danes še kako aktualno, torej ali je aktualno tudi tisto, kar je bilo v sklepih sveta iz leta 2008 izpostavljeno. Leta 2008 so bili zapisani cilji, ki naj bi veljali za leto 2020. In vse države članice so na različne oblike, na različne načine si prizadevali za doseganje zapisanih ciljev. Nekatere države članice so uvedle zahtevane spremembe in uh, začele s transformacijo. Govorili smo torej o ciljih glede zmanjšanja CO2, na primer. In cilji so lahko torej ambiciozni, samo če se nam pridružijo pri tudi drugi, tisti največji spuščevalci izpustov, kot so na primer države, kot je Kitajska. Uh, Šele takrat so naša prizadevanja smisla, smiselna. Torej, če se sami zavežejo, da bodo njihova prizadevanja na ravni zmanjšanja CO2 tako velika, kakor naša. Pri tem se seveda vprašanje, zastavlja tudi vprašanje, kakšna je cena doseganja teh ciljev. Omenjali ste tudi druge pomembne cilje, naprimer energetska učinkovitost, nizke cene za končnega porabnika, omenjala se je tudi socialna razsežnost. Tako da na te področji si lahko zamislimo možen kompromis. Vendar kaj bo potem? Kaj bo, če bomo želeli doseči še dodatno zmanjšanje? Pri tem pa bomo morali ostati konkurenčni. Gospod eh, Šimanski je govoril o ambicioznih prizadevanjih in o stroškovni učinkovitosti, tako da to se mi zdi zelo pomembno. Če se ne bomo zedinili glede ključnih elementov, ne bomo dosegli kompromisa kar je zelo pereče. Že danes v Evropi prihaja do premika industrijskih obratov. Vsak industrijski obrat, ki se priseli v državo izvan Evropske unije, pre, predstavlja hud udarec. Zakaj? Zaradi tega, ker to predstavlja posledice, negativne posledice za okolje. Če se torej uh, tak proizvodni obrat premakne v ZDA ali na Kitajsko, proizvaja še več izpustov CO2. In drugič, to pomeni tudi udarec za naš delovni trg. Nasprošno, torej ne smemo posabiti na gospodarske vidike in vsi predlogi sprememb morajo upoštevati tudi vidik konkurenčnosti. Treba jih je obravnavati tudi z tega vedika. Gospod Šimanski je prav dejal, cene energentov so v Evropski uniji zelo različne in številne industrijski sektori so preprosto odvisni od samih cen energije. Vemo tudi, kakšna je situacija glede Ukrajine in vemo, kakšni so bili izhodišni pogoji za Ukrajino. Šlo je to torej je za liberalizacijo energetskega trga za končnega porabnika. In ta pogoj je še vedno težko izpolnil. Ukrajina sicer ni članica Evropske unije, vendar dostop do energetskega trga in trgi oziroma cene energije za porabnika v številnih državah eh, danes predstavljajo preveliko breme. Sedaj pa naj bi govorili celo o še bolj ambicioznih ciljih. No, mislim, da to ni najbolj realistično. Hvala. Najlepša hvala, gospod Čimanski. Sedaj pa nadaljujemo z drugimi govorci, ki so nakazali, da želijo spregovoriti. Tri govorce ima nam i did uh, Ivo Belet, Edith Herzog in Vittorio Prodi. In še nekdo želi besedo. Najprej pa dobi besedo gospod Belet. Uh, chairman and chairwoman. Najlepša hvala, so predsedujoča. Naj vas opozorim na predlog spremembe, ki sem ga predlagal skupaj z drugimi kolegi oziroma kar nekaj amandmajev. Gre za predlog spremembe 821. Ta je povezan z premiki oziroma selitvijo izpustov CO2 in menim, da je zelo pomembno, da izpostavimo ta vidik. Konec koncev smo to danes že večkrat omenjali. Ne gre za novo idejo, gre za že dokaj znano idejo, ki so jo izpostavili že številni strokovnjaki. Ampak v luči nedavnih akademskih dokazov bi radi zadevo še enkrat izpa, izpostavili. Gre torej za BTA. Gre za Border Adjustment Levy, torej gre za prilagoditveno dajatov. Nanaša se na izpuste CO2 ki nastajajo ob proizvodni izdelka in tudi za izpuste CO2, ki nastanejo med samim transportom. Zaradi tega bi lahko prišlo do dajatev zaradi izpustov CO2, ki so enake dajatvam, ki jih plačujejo evropski proizvajalci. Torej, če evropski proizvajalec izvozi svoj izdelek v državo izven eh, Evropske unije, bi lahko deloma dobil povrnitev takšnih stroškov, če v državi, v katero izvažaš svoj izdelek, niso predvidene takšne dejatve za izpuste CO2. Tako da nedanji dokazi pravijo, da ta dajatov ob prehodu meje predstavlja skladno pravilo in je skladno tudi s pravili Svetovne trgovinske organizacije. Tako da nove raziskave, nove akademske razprave kažejo, da bi lahko takšno dajatev uporabljali tudi na nediskriminatoren način, če bi torej eh, dajatev bila povezana s samim proizvodom in ne proizvajalcem. Tako da smo v samem predlogu spremembe omenili tudi raziskavo, ki jo je omenjal sklad iz Washingtona. Prav tako je ta politika v skladu s prizadevanju Evropske komisije, ki želi obdavčitev z delovne sile preusmeriti na potrošnjo oziroma varovanje okolja. Tako da to je to, kar predlagamo v predlogu spremembe 821. Komisijo pozivamo, da razišče možnosti na tej področju glede na nove raziskave. Lahko bi razmislili tudi o pilotnih projektih, ki bi se nanašali predvsem na energetsko intenzivne sektorje. In so predsedujoča, zaključujem. Namen tega je vzpostaviti spodbudo, da neevropske proizvajalci zmanjšajo izpuste toplogrednih plinov in da zmanjšajo oglični otis svojih proizvodov. Istočasno lahko te prihranke uporabijo za ulaganje v okolju prijazne tehnologije tako da bi pozval tudi vse kolege, da podprejo prednost spremembe 821, ki, je, ki se nanaša na uvodno izjavo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Belec. Edith Hercog ima besedo. Najlepša hvala, predsednik oziroma predsedujoči. Pregledovala sem posamezne predloge sprememb, ki so bili vloženi In kot si lahko predstavljate, se je zgodilo podobno kot pri številnih sveznik za energetiko. Imamo dva tabora, vsak je na svoji strani in zdi se mi, da bo zelo težko doseči kompromise. Kompromis pa bi bil, po mojem mnenju, še kako potreben, kajti popolnoma se strinjam s tistimi, ki pravijo, da Če želimo doseči rezultate do leta 2030, je treba opredeliti smer, v katero želimo iti. Sama sem se izogibala temu, da bi predlagala dodatne predloge sprememb k temu dosjeju, tako da sem se bolj sredotočila na to, da najdem predloge sprememb, ki jih lahko podprem. Nekaj elementov bi omenila. Ne glede na to, kako bomo zastavili cilje za 2030, so ti pomezani znanjem. Kaj te? Energenti so surovine. Pomembno pa je tudi znanje ljudi, če to dvoje združimo, tako dobimo energijo. In to je tudi element, ki izpostavlja pomembnost strokovnjakov. To je prednostna naloga, ki jo izpostavljajo številni predlogi sprememb, sicer m, mm, neravno vsi oziroma neravno veliko njih. Še trenutek pa bi porabili za to, da omenim konkurenčnost, ki jo številni omenjajo. Ampak tu se zastavlja vprašanje, o čem govorimo. Govorimo o konkurenčnosti samega energetskega sektorja. Če da, potem se zastavlja vprašanje, kaj lahko dosežemo, katere številke, kateri si prizadevamo, kaj razumemo kot konkurenčnost ko razpravljamo o konkurenčnosti, običajno pomislimo na rast. Vendar pa, če si ne pogledamo samo energetickega sektorja, ampak situacijo na splošno, leta 2004, ko sem vstopila v Evropski parlament, je energetska industrija predstavlja 30 odstotkov BDP Evropske unije. Danes, januar, 15,1 odstotka oziroma 15,5 odstotka in sedaj 15,1 odstotka, tako da je šlo za znižanje. Šlo je za zmanjšanje približno 15 odstotkov in ta izguba je eh, posledica dogajanja na področju energetike. Vedno razpravljamo o posameznih um, sektorjih, naprimer en dan se osredotočamo na jeklarsko industrijo, drugič na industrijo proizvodnje aluminije, Naslednji dan na to razpravljamo o avtomobilski industriji. Ampak v zadnjih uh, desetih letih se je torej BDP iz energetskih sektorja zmanjšal iz 30 odstotkov na 15 odstotkov, tako, torej za polovico. Zadeve torej niso zadovoljive. Kaj torej storiti, ko izgubljaš? In še zadnja pripomba, ko je ravno govora o aluminiju. Milijon ton aluminija se kot odpadki izvozi izven Evropske unije. Energetski stroški proizvodne aluminija v primerjavi s ponovno uporabo znaša 5 odstotkov v primerjavi s 95 odstotkov, kar pomeni, da pravzaprav izvažamo energijo ko pa ravno nismo najbolj energetsko neodvisni. Tako da, ko gre za konkurenčnost, moramo opredeliti, kaj imamo v mislih. Torej, lahko bi rekli, da gre za katastrofalno zmanjšanje konkurenčnosti. Kaj storiti? Lahko torej obžalujemo ta upad, lahko pa razmišljamo o tem, kako konkurenčnost izboljšati. V parlamentu torej lahko lahko, po mojem mnenju, dosežemo dogovor in upam, da bo ta sprejet z veliko sve, večino. Ampak pravi uspeh ne bo dosežen v Evropskem parlamentu, kolegu. Glavni uspeh bo, ko bomo videli investicije v ta sektor, v sektor industrije in v sektor proizvodnje energi energije. Uspeh bo, ko bomo videli renesanso v teh sektorjih um, in rast, kajti to je tisto, kar zagotavlja zaposlitev v Evropski uniji. Upam, da tisti, ki delajo na DDC-ju, razumejo, da je kompromis na ravni EP nekaj, konkurenčnost pa vidik, ki je upri celotni Evropski uniji. Hvala. Uh, Najlepša hvala, Edith Hersok. Naslednji pa je Vittorio Prodi, prosim. Eh, Res je. Soočamo se z zelo pomembnim vprašanjem. To je že peti svežen, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami in kaže na vse večjo osveščenost glede potrebe po ukvarjanju z emisijami, ki povzročajo globalno segrevanje in podnebne spremembe. Nujno je torej, da se zedinimo in določimo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Porajajo pa se mi nekateri dvomi glede na primer smiselnosti kjotskega protokola. Mar je ta res predvidel primerne načine za doseganje sredstev oziroma ciljev. Osnovni namen je bil to, da bi pretegnili trge in da bi torej razmišljali o podnebnih spremembah tudi kot o ceni, ki jo plačamo za podnebne spremembe. Zdi pa se, da sedaj nismo prejeli dokazov, ki bi to govorili v prid podnebnim spremembam. Tako da je treba razmisliti o alternativnih načinih reševanja težav. Gospod Belet je omenil predlog spremembe 821. In morda je res, da potrebujemo nekatere omejitve v zgornji verigi proizvodnje, torej ko gre za uporabo fosilnih goriv. To bi pomenilo, da bi lahko ustrezno na tej stopni ukrepali tudi regulatorji. Poleg tega se nenehno omenjajo mejne urednosti, ki jih potem razlagamo oziroma obravnavamo različno glede na uporabo posameznih goriv. Menim, da bi torej morali še enkrat eh, preveriti celotno področje, se res spustiti v podrobnosti in še pred letom 2015. Treba je vse postaviti vprašaj, kaj ti menim, da poti, ki smo jih poubrali v preteklosti, nas niso pripeljale do ciljev, ki smo jih pravzaprav želeli doseči. Menim, da moramo biti danes bolj realistični in se zastaviti vprašanje, ali, je, ali to, kar smo začeli oziroma ukrenili v preteklosti, predstavlja smer, ki bi morali slediti še naprej, ali je treba tu najti nove poti. Najlepša hvala, naslednji na seznamu pa je Jaroslav Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. V zásade som presvedčený. Najlepšia chvála. Prepričan sem, da bi morali ohraniti zastavljene cilje, da bi si morali še naprej prizadevati za zmanjšanje toplogrednih plinov, si prizadevati za uporabo obnovljivih virov energije in eh, za nadaljne prihranke pri energiji. Če pa bomo zastavili preveč stroge cilje, pa bi se morda lahko pojavila nevarnost, da se bo industrija odtojila, da bo to pomenilo če dalje manjšo konkurenčnost in da bodo delojemalci izgubili delovna mesta ali pa, da se bodo delovna mesta preselila v druge regije. Zaradi tega sem prepričan, da bi morali prilagoditi našo energetsko politiko. Oceniti bi morali lastne mehanizme in biti operativno vedno sposobni ukrepati. Treba je tudi biti sposoben spremeniti lastno delovanje, ko ugotoviš, da naprimer prizadevanja niso učinkovita. Prav tako bi si morali prizadevati za stabilizacijo gospodarske situacije. Če dosežemo ta predpogoj, bi lahko imeli tudi energetski sektor, ki bo trden in ki, na katerega lahko vplivamo in v okviru tega govorimo tudi o doseganju okoljskih ciljev. Torej, gospodarska stabilnost in gos, treba je upoštevati gospodarsko stabilnost in tisto, kar lahko us, us, dosežemo na področju gospodarstva. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Paška. Hvala za vaše zadnje pripombe. S tem smo zaključili seznam govorcev. Stren strani Evropskega parlamenta. Sedaj pa bi predal besedo Evropski komisiji za to, da se odzove na predloge sprememb, morda ne naravno vse, lahko pa bi izpostavili kakšen element. Gre za elemente, ki ste jih morda slišali v naši razpravi. Lahko nam bi torej pomagali pri razmišljanju o ambicioznosti. Slišati je bilo tudi različne interpretacije konkurenčnosti in tudi omembo predloga spremembe 821, ki omenja davek, ki se nanaša na prevoz čez meja, kar je omenil kolega Belet. Sedaj predajam besedo komisiji, gospod Vume, sem prav izgovoril vaše ime. Najlepša hvala, ampak najprej bom predal besedo gospe Wurzhofer, kolegici iz eh, direktorata za energetiko. Äh, Najlepša hvala. Spregovorila bom o, v imenu direktorata za energetiko, ampak seveda gre za skupni projekt, ki ga upravljam skupaj s kolegem. Pregledali smo seveda 920 predlogov sprememb. Številni gredo po našem mnenju v pravo smer. Mnenje se seveda razhajajo, tako kot je pri celotni temi. Ampak veselimo se interesa in pripravljenosti sodelovati, kajti glede na časovnico je to zelo dobo. Ravno sedaj poteka najbolj intenzivna faza priprav 22. januarja predvidevamo, da bo predlog eh, pregledal eh, komisija v podrobnostih. In eh, zelo cenimo vaše pripombe, ki jih lahko poštevamo tudi v lasnih pripravah. Najprej grede energetske politike. Popolnoma se strinjamo s tremi cilji, ki ste jih podčrtali, torej konkurenčnost. In tu imamo v mislih konkurenčnost industrije na splošno. Tu imamo v mislih tudi energetsko indust, intenzivne industrije in eh, pomembne so tudi konkurenčne cene, cene, ki jih lahko porabniki plačajo. Prav tako spodbujamo cilje varne oskrbe z energijo in energetsko učinkovitost. In vsi ti cilji so po našem mnenju enako vredni. Potem glede izkušenj, ki smo jih nabrali. Seveda, novi svežen za leto 2030 ne bo enak svežnju za leto 2020. V komisiji smo razpravljali o izkušnjah iz svežnja 2020. Objavili bomo tudi rezultate v poročilu komisije. Veliko je pozitivnih izkušenj, ki smo jih nabrali, pa tudi težav, iz katerih bi se lahko kaj naučili. In pri tem bi se na dotaknila ene točke, ki ste jo prav tako omenjali. Tu gre za obnovljive vire energije. So, te so za nas seveda še vedno velikega pomena tudi v okviru politike za leto 2030. Tu pa je treba upoštevati tudi stroškovno učinkovitost in nekoliko drugačen pristop v leto 2020, ne glede na to, kako bodo zastavljeni cilji. Vsekakor se je treba prizadevati za skupne cilje. Potem eh, glede energetske učinkovitosti po letu 2020. V januarskem svežnju se bomo ukvarjali tudi s tem vidikom, ampak komisija predvideva, da bo junija 2014, tako kot predvideva direktiva o energetske učinkovitosti, pripraviti torej pregled, tako da se bomo še enkrat podrobneje pogledali vidike energetske učinkovitosti. Potem pomembna točka so tudi stroški energije. Komisija bo 22. januarja v svojem svežnju pri, oziroma pri, ob svojem pri svežnju objavila tudi poročilo o stroških in o cenah energentov, predvsem s povdarkom na cena, ki jo plačujejo energetsko intenzivne industrije in tudi domači porabniki. Razlogi za poraz cen energentov so seveda različni. Povečanje cen fosilnih eh, energentov je seveda imelo velike posledice za same cene, poleg tega si bomo pogledali tudi dejatve in tarife. Skupaj z ostalimi, skupaj z državami članicami bomo razpravljali o tem, kateri so še dodatni pomembni faktori, ki so prispevali k temu in katere elemente lahko še upoštevamo. Mislim pa, da bo kolega lahko povedal še kaj več o varovanju podnebja. Hvala. Rad bi komentiral nekaj, kar se tiče podnebnih ciljev. Misel, ki sem jo zasledil v razpravi, je takšna, da naša trenutna podnebna politika ni uspešna. Ampak, če si pogledamo statistike, vidimo, da je dejstvo prav nasprotno. Naša politika je zelo uspešna. Če si pogledamo, do česa se je obvezala Evropska unija v Kjotskem protokolu 2008 do 2012, obvezali smo se, manj, da zmanjšamo za 20 odstotkov. Trenutno smo pri zmanjšanju 18 odstotkov in velik del tega zmanjšanja smo dosegli v zadnjih letih. Tega ne gre prepisati le splošni gospodarski krizi. Evropska, evropsko gospodarstvo je dejansko postalo veliko bolj učinkovito kot v letu 1990. Torej, prav ta uspeh je povzročil znižanje cene v schemi ETS. Če obstaja velika ponudba dobropisov, potem se seveda zniža cena in prav to se je zgodilo na tem ogličnem trgu. Seveda v tem primeru nimamo velikega načina, da bi spodbujali inovacije in raziskave. V določenih primerjih smo videli, da so politike, ki so jih sprejele države članice, na evropski nam, ravni namreč sprejmemo le določen cilj, izvajanje tega cilja pa je popolnoma prepuščeno državam članicam. Zaradi tega imamo 28 različnih politik glede obnovljivih virov energije. Določene izmed teh politik politik so zelo učinkovite, druge pa smo gotovili, da niso stroškovno učinkovite. Tudi moja država, Nemčija, se trenutno ukvarja z tem, kako bi našo politiko glede obnovljivih virov energije naredili bolj stroškovno učinkovito. In prav to je ena izmed tem, katerih se moramo lotiti v naslednjem svežnju do leta 2030. Ena stvar je, kako doseči naše cilje, druga stvar pa je, kako uporabiti čim manj sredstev, da bi jih dosegli. In mislim, da se prav s tem sedaj ukvarja komisija. Kar se tiče davkov pri prevažanju čez mejo in pri selitvi virov CO2 v tujino, tukaj menimo, da je najslabše, kar se lahko zgodi v okviru globalnih sporazumov, to, da se viri CO2 preselijo iz ene države v drugo. To bi bila neučinkovita mednarodna politika na področju podnebnih sprememb. Seveda bo konkurenčnost vedno izziv. Kljub temu, da govorimo o enakih pogojih poslovanja, bodo tukaj vedno razlike v državah članicah in v drugih državah po svetu. Schema ETS v okviru Evropske komisije že ima mehanizem, kako preprečevati selitev virov CO2 v tujino. Industrija, ki je pod pritiskom iz drugih držav po svetu, dobi določene uspodbude in zato ne rabi plačati za svoje presežke. Študije v preteklosti so pokazale, da je to uspešna taktika in da znižuje problem pritiskov konkurenčnosti na tujih trgih. Trenutno ne moremo govoriti o selitvi virov v tujino, saj je, naši, je naša oglična cena zelo nizka. Sistem torej dobro deluje. Kar se tiče dajatev pri prehodu meje, o tem smo že razpravljali v prvem paketu ukrepov za podnebne spremembe in že v obstoječi direktivi obstaja določba, ki govori o možnosti, da bi uporabili ta ukrep za izanaščevanje možnosti. Po naših izkušnjah v Evropski uniji glede urejanja delovanja drugih držav, vidimo, da obstajata tukaj še dva primera, kako smo to poskušali narediti. Eno je direktiva kakovosti goriva. V tem primeru v celotnem proizvodnem postopku gledamo na kakovost goriva. Kot boste videli, je to zelo problematično področje. Kanada in številne druge države temu namreč močno nasprotujejo. Drugi, še bolj zanimiv primer pa je v, na področju letalstva mednarodne letalske družbe smo vključili v evropski sistem in tako omogočili enake pogoje evropskim letalskim družbam in mednarodnim letalskim družbam. Zaradi tega pa je prišlo do zgroževanja raznih partnerskih držav, Rusije, Kitajske, Indije, Združenih držav Amerike in drugih. Evropska komisija je po uspešnem sestanku v Montrealu konc, konec septembra predlagala, da bi ta sistem rahlo spremenili. Verjetno se bomo tudi z parlamentom še pogajali, kako bi lahko to spremenili, kakšen naj bi bil naslednji korak. Torej, davek za prevoz čez mejo ni rešitev. Kljub temu, da nekateri menijo, da je to možno, se postavi vprašanje, kako naj to praktično izvajamo. Kako lahko kako lahko ločimo izdelek, ki je bil narejen s pomočjo elektrike iz hidroelektrarn, od tistega, ki je bil proizveden s pomočjo elektrike iz termoelektrarn. To je problematično. Seveda pa so tu tudi še številne politične težave. To je moje osebno mnenje, predvsem glede tega, zakaj smo dobili toliko reakcij na naš program v letalstvu. Mnogo držav je menilo, da je to prvi korak k davkom pri prevozu čez meje. Torej, če te države ne bi močno nasprotovale našemu letalskemu programu, potem bi lahko mi uvedli takšen davek za prevoz čez meje. To je bil njihov način razmišljanja. In tega jih je bilo strah. države seveda urejajo izpuste, iz, ki izhajajo iz njihove lastne države. To izhaja iz Kjotskega protokola in tudi iz konvencij Združenih narodov. Trenutno nisem videl, da bi katerakoli od strani želela spremeniti ta pristop. Naprimer, lahko bi izbrali pristop potrošnje. Žal pa države članice želijo medsebojno pogajati se kot posamezne enote. To bi bilo vse za enkrat, ampak z veseljem bom še odgovoril na dodatna vprašanja. Hvala. Najlepša hvala komisiji, obima predstavnikoma komisije se zahvaljujem. Ali želita sopročevalca še besedo za končne komentarje? Da, gospa Avkoni, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so izrazili komentarje za vse njihove prispevke k tej razpravi. Pokomentirala bi nekaj zamisli, ki smo jih slišali v dvorani. Najprej gospod Trojl. Dejali ste, da nismo dosegli zastavljenih ciljev. Namreč 20 odstotkov, ki smo si jih zastavili do leta 2020. Temu ni tako. Ti, te cilje moramo doseči do leta 2020, sedaj pa smo šele v 2014, torej imamo še čas. Dosegli smo že 17 odstotkov oziroma več in zato smo na dobri poti. Kar se tiče obnovljivih virov energije, kjer smo dosegli 13 odstotkno um, rast, tukaj smo tudi napredovali. Ampak, kar se tiče obnovljivih virov energije, to, tukaj nimamo obvezujočega cilja. In prav zato želim povedati, da imajo obvezujoči cilji večji vpliv. To sem želela povedati prej. Torej, vsi vemo, da uvažamo največ energije na svetu, kar 54 odstotkov energije uvažamo. Potrebujejo naše, naša industrija in naše naše gospodarstvo in zato je to zelo pomembno. Te različne politike, ki poskušajo preprečiti globalno segrevanje in podnebne spremembe, izpuste in želijo večjo učinkovitost energije ter več obnoljivih virov energije, vse te politike so ustvarile na sto tisoče delovnih mest. Če si ogledamo razvoj določenih drugih sred, sektorjev industrije, tukaj smo izgubili rast in veliko delovnih mest. Kar pet milijonov delovnih mest bi lahko ustvarili, če, če dosežemo te cilje 2020-2020 do leta 2020. To sem želela dodati. Kar nekaj kolegov je govorilo o učinkovitosti energije. In vsekakor menim, da tukaj potrebujemo obvezujoč cilj. Sedaj pa v odgovor kolegici Hal. Ta je govorila o konkurenčnosti Evrope in vsekakor se strinjam z njo. Če zmanjšamo našo porabo energije, in postanemo bolj energetsko učinkoviti, potem bo naše gospodarstvo bolj konkurenčno. Eh, amandma 2009 je omenila in pravi, da je rahlo sporen, predvsem glede na globalni sporozum v Parizu. Ta predlog spremembe so seveda vložili določeni poslanci, gre za predlog spremembe 290 in vsekakor ne moremo reči, da je to splošna politika Evropskega parlamenta. Vsekakor se strinjam, da potrebujemo cilje. Evropska unija si mora zastaviti lastne cilje in ne čakati na preostali del sveta, da dosežejo naš uspeh. To je zelo pomembno in na ta način lahko dosežemo večjo konkurenčnost. Strinjam se tudi z komentarjem Iva Beleta, kar se tiče dejatve pri prevozu čez mejo. Če si ogledamo dobrine, ki jih uvažamo v Evropsko unijo in ki so proizvedene v državah članicah, kjer nimajo tako visokih standardov glede okoljskih dajatev, seveda tudi ti izdelki morajo imeti neke dodatne dajatve. Tako ustvarimo enake pogoje poslovanja. Naša podjetja morajo izboljšati svojo energetsko učinkovitost in sprejeti in upoštevati določena pravila. In v tem primeru, ko uvažamo izdelke podjetij, ki takšnih stvari ne spoštujejo, je to seveda problematično. Zaradi tega lahko podprem predlog spremembe 821 in to sem tudi povedala. Kot že rečeno, potrebujemo več obnovljivih virov energije in večjo učinkovitost. Na ta način bomo bolj neodvisni od fosilnih goriv in drugih energentov. Evropska unija ima zavezane roke, kar se tiče uvoza fosilnih goriv. Seveda, porabimo veliko fosilnih goriv. No, mislim, da sem odgovorila na vse komentarje. Žal mi je, če sem katerega pozabila, ampak upam, da je to vse. Hvala, sedaj pa gospod Šimanski. Najlepša hvala vsem kolegom za to razpravo in za vse komentarje, ki so jih podali. Menim, da lahko vse združimo pod eno temo, torej rast, konkurenčnost, učinkovitost, vse to je pomembno. Tukaj gre za vprašanje strategije. Najti moramo metodo, ki bo združevala vse te cilje. Torej, gre za cilje, ki so že navedeni v tem političnem sporazumu in zato mislim, da tukaj ni nobenih provokacij, če ponovimo stališča držav članic, da so vsi ti trije cilje konkurenčnost, učinkovitost in zanesljivost oskrbe vključeni v ta svežen in tudi izvedeni. To ni sporno. ne gre le za zanesljivost oskrbe ali za konkurenčnost. Gre za veliko več. Pokazati moramo, da lahko učinkovito in stroškovno ugodno preusmeriti gospodarstvo v trajnostni razvoj. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe. Gospa Herco, ki je tukaj navajala statistične podatke, govorila je o znižanju industrijske proizvodnje. To ni dober zgled za celotni svet. Mnogo držav po svetu ne verjame v to, da bo, bo Evropa lahko zgled. Prav zato vidimo v Avstraliji in na japonskem, da se te države odvračajo od takšne politike. Pokazati moramo, da lahko sprejmemo sporazum in da lahko združimo vse te cilje. Seveda moramo biti tukaj nekakšen zgled, ampak ko te stvari ločujemo, nismo dober zgled za druge. unilateralnost Evropske unije pri podnebni politiki, to vsekakor ne bo korak v pravo smer in ne bo koristilo našemu položaju v svetu. Kar se tiče industrije, industrija vedno govori o nepravični konkurenci. Predvsem energetsko intenzivnejša industrija to trdi. ampak če navedemo te cilje ali pa če celo vključimo takšen, takšno dajatev za prevoz preko meje, potem bo tukaj prišlo do raznih konfliktov. Tudi trgovinskih konfliktov na ravni Svetovne trgovinske organizacije in tudi izvenji. Evropska komisija je že povedala, da so poskusili nekaj podobnega v letalski industriji in da to ni bilo uspešno. Vedno bojo obstajale države, ki niso pripravljene na sodelovanje. In zato ne moremo biti nekakšen osamljen otok, ki tukaj ustvarja gospodarsko rast na teh novih podlagah. identiteta našega kontinenta, naše celine je to, da temelji na trgovanju. In tudi sedaj smo odpr odprto gospodarstvo. Predvsem zato, ker smo zelo aktivni v mednarodnem trgovanju. Zapleteno pa je predvsem vprašanje cen energentov. Morda bodo nekateri rekli, da se tukaj motim, ampak mnoge industrijske branže ne le sektor energetsko intenzivne industrije, tudi drugi trdijo, da ni mogoče doseči vseh teh treh ciljev naenkrat. Države članice imajo različne potencijale, kar se tiče doseganje, doseganja energetske učinkovitosti. Določene države imajo veliko potencijala, kar se tiče obnovljive vire, obnovljivih virov energije, Ampak ti potencijali so zelo različni v Evropski uniji. In to moramo vsekakor upoštevati, če želimo, da naša sredstva pridejo na pravo mesto. Glede tega želimo pripraviti tudi nekakšen seminar v, janju, v januarju. Povabiti želimo predstavnike industrije, ki lahko podajo svoje mnenje, kar se tiče te teme. Tukaj ne želimo, da bi prišlo do konfrontacij, želimo doseči kompromis, s pomočjo katerega bi lahko v parlamentu dosegli 70-odstotno ali 75-odstotno večino pri glasovanju za to novo podnebno politiko. Na tak način lahko morda svetu pokažemo, da lahko res dosežemo tretji, te tri cilje: konkurenčnost, zanesljivost oskrbe in učinkovitost in sedaj imamo možnost, da kreativno razmišljamo in to res dosežemo. Najlepša hvala, gospod Šimanski. Čestitam tako, oziroma se zahvaljujem tako gospodu Šimanskiju in gospe Okoni. Hvala tudi komisiji in vsem kolegom, ki so sodelovali v razpravi. naša naslednja skupna seja bo 9. januarja in takrat bomo tudi glasovali o tem, o tem poročilu. Načrtovali smo, da bi to poročilo obravnavali na plenarnem zasedanju v februarju. Sedaj bodo, bosta soporočevalca razmišljala o kompromisnih um, predlogih in tako bi morali uspeti najti nekšo, nekakšno rešitev, ki bo poenostavila glasovanje o poročilu. Hvala vsem. To bi bil konec sestanka. Vidimo se naslednjič. Hvala.